o letnem poročilu Evropske investicijske banke za leto 2009. Med nami pozdravljam tudi predsednika eh, Evropske investicijske banke Filipa Mejstata, ki bo prav tako sodeloval v naši razpravi. Zdaj pa kar dajem besedo poročevalcu za 4 minute. Gospod Huta, si imate besedo. Mulțumesc mult, domnule președinte. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospod predsedoj, predsednik Vajštad. Gos, eh,